Chers collègues, bonjour. Euh, je... Spoštovani kolegi, dobro jutro. Mislim, da je večina članov tega odbora že tukaj, tako da lahko razglasim začetek seje. Naj vas opomnim, namen te seje je ustanoviti preiskovalni odbor za merjanje emisij v avtomobilskem sektorju. Imenovali bomo seveda predsednika, podpredsednika skladno z členi 198 in 204 poslovnika. Najprej bomo izglasovali predsednika, potem pa podpredsednika. Nekaj bo tudi stalnih nadomestnih članov, ki so jih imenovali politične skupine. Gospod Wim van de Kamp, njega bo nadomestila gospa Klun. Potem gospa Montero de Aguiar, ki jo nadomešča gospod Gambus v imenu ELS pri socialistih Massimo Pavluči, njega nadomešča Nikola Danti. Pri ENF Georg Majer, njega nadomešča Mario Borgezio. Euh, Tako, mislim, da ni posebnih težav s tem. Že vnaprej bi najprej preverila, ali imate vsi glasovalne kartice. Te bomo namreč potrebovali. Dobro. Tako. Preveriti moram sklepčnost, 12 članov, s tem očitno ne bo težava, prav gotovo vas je veliko več tukaj. Zdaj pa lahko začnemo z imenovanjem predsednika. Kdo bo kandidat? Prosim, izvolite. Um, Najlepša hvala, gospa predsedajoča. V imenu socialistov in demokratov bi kanclerin van Bremt radi imenovali kot kandidatko za predsednico. Najlepša hvala. Še kdo drug? Karinč. Gospod Karinč. Eh, merci, hvala, gospa predsedujoča. V duhu delovanja tega parlamenta in v duhu splošnega sodelovanja ELS ne nasprotuje imenovanju gospe Van Brent kot eh, predsednice tega odbora. Vendar pa moram jasno povedati, da bo ELS storila vse, kar je v njeni moči, da prepreči, da bi ta odbor postal pravzaprav mm, neke vrste lovna čarovnice, mm, torej napad na avtomobilsko industrijo ali dizelsko tehnologijo, kjer je Evropa vodilna v svetu. Ne bi radi izigravali industrije na račun okolja. Evropa potrebuje industrijo in delovna mesta in naša naloga je, da to oblikujemo v skladu s potrebami okolja. Ja, merci. Alors, uh, nous... Najlepša hvala. Socialisti so vložili kandidaturo gospe van Bremt. Sprašujem vas, če se s tem strinjate tudi vi, gospa van Bremt, da, gospa predsedujoča. Prav tako vidim, da je kandidatka že vložila izjavo o finančnih interesih, s tem torej ni nobene težave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 glasovanja konkretno. Čestitam torej gospe Fenbremt za to hitro imenovanje in jo prosim, da se nam priključi na govorniškem odru. S tem pa tudi jaz zapuščam ta stavček. Good morning, uh, dear colleagues. Um, Dobro jutro, pozdravljeni kolegi. Ne bom imela govora, bi pa se vam rada zahvalila za podporo vseh političnih skupin. In zatrdim vam lahko, predvsem uh, članom ELS, pa tudi drugim članom tega zelo pomembnega preiskovalnega odbora, da bom pri svojem delu zelo transparentna in eh, odprta. Sodelovala bom z vsemi v predsedstvu in s koordinatorji ter z vsakim posameznim poslancem, tako da bomo zagotovili, da bo ta odbor deloval učinkovito. In strinjam se, treba je zagotoviti, da bo ta preiskovalni odbor lahko deloval na učinkovit način. Doseči moramo tisto, kar si želimo doseči v prihodnosti bi radi boljše izvajanje mm, in boljše dosežke evropske zakonodaje. Tako da najlepša hvala vsem. Sedaj pa pojdimo na izvolitev podpredsednikov. Kot smo ugotovili že prej, mm, smo kvorum dosegli in kar se tiče nadomestnih članov, se nič ni spremenilo. Tako da me zanima, kdo so kandidati za prvega podpredsednika. Gospod Kaniš. Uh, Najlepša hvala, predsednica. V imenu ELS bi rad imenoval Iva Beleta. Najlepša hvala. Gospod Belet, se strinjate z imenovanjem? Yes, da. Ali so morda še drugi kandidati iz drugih političnih skupin? Ne. Potem lahko odbor izglasuje prvega podpredsednika s ploskanjem. Ivo, if you could join me up here. Ivo, prosim, da se mi pridružiš tole zgoraj. Sicer bi to lahko storila v nizozemščini, ampak se bojim, da bi se potem še bolj zapletlo. Well, it's Flemish, but... Um... No, pravzaprav v flamščini bi lahko predsedovala. Okay, then I can go to the election. Prav, potem pa pojdimo na izvolitev drugega podpredsednika. Gospod Henkel. V imenu EKR bi rad uh, imenoval m, mm, gospoda Marka Demesmekarja. Gospod Mark Demesmekar, se strinjate s kandidaturo? Natürlich bin ich da mit eins, Kollege. Fantastisch. <laughs> Seveda, seveda se strinjam. The other candidates. Izvrstno. Groups. Bi druge politične skupine imenovali še koga? Ne. Je prav, če izglasujemo kolega s ploskanjem? Dobro. Mark, prosim, pridruži se nam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 Sedaj pa lahko nadaljujemo z volitvijo tretjega podpredsednika. In zanima me, ali imamo kandidata. Please. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani kolegi, um, skupina Goe NGL predlaga Katarino konečno za to, da bomo uravnotežili zastopanost spolov in jezikov. I cannot use that language, unfortunately. No, tega jezika pa žal ne znam. Lahko pa kolegico vprašam, ali se s kandidaturo skrine. strinja. Dobro, hvala. Še kakšen kandidat? Še kdo? Ne, dobro. Potem pa prosim, da kolegico izvolimo z, glas, z ploskanjem. Um, prosim, pridružite se nam. okay, can I go for the election of Dobro, sedaj pa pojdimo na glasovanje o zadnjem podpredsedniku tega odbora. Gospod Eckhout. Kujmo, kujmo, kujmo. It's good it's so. Dobro jutro, lepo je slišati, da je toliko nizozemskih govorcev za, za predsedniškim odom, tako da bomo predlagali nekoga drugega, Karimo Deli kot četrto podpredsednik tega odbora. Gospod Deli, ali sprejmete to nominacijo? Da, sprejmem. Um, imamo še druge kandidate? Ne. Dobro, potem pa prosim, eh, da izvolimo kolegico Slovakinjo. Precies, hè? Wel, colleagues, um, een meester, weet je collega? Izredno gladko smo tole izpeljali in seveda prosim kolegico, da se nam še prej pridruži na predsedniškem otroku. Um, mm, spoštovani kolegi. Sedaj pa nas od uh, dobre skodelice kave loči samo še naslednjo obvestilo. Naslednje srečanje odbora bo potekalo v torek 22. marca od 3. popovdan do 6.30 popovdan. Gre pa tudi za srečanje koordinatorjev in eh, predsedstva, zato da bomo pripravili mm, potek dela za celotno leto, tako da to moramo še storiti. Kar nekaj dela pa nas čaka tudi v prihodnih tednih. Oblikovati moramo tudi metodologijo, kako bomo delali, koga bomo povabili v odbor in tako naprej. To delo um, se je že začelo, najprej pa bo seveda treba oblikovati srečanje koordinatorjev in to bo v Strasburgu uh, naslednji četrtek, 10. marca, od 10. do vse do glasovanj. Seveda pa vas bo sekretarjat še obvestil točno, kje in kdaj, lahko pa si ta, to srečanje že upišete v koledarčke. Prvo srečanje odbora bo 22. marca in eh, dnevni red pa bo predmet razprave. Mm, prvega srečanja koordinatorjev. Razpravljali bomo tudi o tem, kako bomo delali v odboru in pripravili predloge za nadaljne delo. Da pa lahko pripravimo sestanek koordinatorjev, pa je pomembno, da vsaka politična skupina sporoči, kdo je njihov koordinator in da to posreduje sekretarjatu in eh, predsednici. To nam bo seveda pomagalo pri organizaciji sestanka. Najlepša hvala vsem in se vidimo 22. marca. Thank you.